G naslednji sestanek bo jutri, v torek 15. decembra od 9. do 13. ure, od 15. do 20. ure in od 21. do